Lep pozdrav vsem. Pozdravljeni na javni predstavitvi odbora Libe. Predsednik odbora je na poti v dvorano. Ampak, eh, ker je nekoliko pozno, smo se odločili, da vseeno začnemo s to predstavitvijo. Naj povem nekaj uvodnih besed potem pa bom kot poročevalka v imenu odbora Libe tudi podala nekaj uvodnih naved, uvodnih izjav v zvezi s to javno predstavitvijo, kjer gre za vpliv listine temeljnih pravicah na razvoj področja svobode, varnosti in pravice. Odbor Libe, kot vsi veste, že od samega začetka gleda na listino o temeljnih pravicah kot na podlago za eh, politike, ki oblikujejo področje svobode, varnosti in pravice. Vse od leta 2000 smo listino obravnavali kot referenčno točko za letna poročila Evropskega parlamenta o temeljnih pravicah v Evropski uniji. V letih 2005 in 2007 je odbor Libe organiziral dve javni predstavitvi, na katerih so se predstavljali vodilni strokovnjaki v Evropi, ki delajo na Luksemburskem sodišču, na sodišču za človekove pravice v Strasburu. Ravno tako so bili prisotni tudi, predsta prisotni tudi predstavniki nacionalnih sodišč in drugi deležniki. Potem, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, s čimer je listina postala pravno zavezujoča, je zdaj prišel čas, da poskušamo spostaviti boljše razumevanje eh, tega, kako to besedilo vpliva na evropsko zakonodajo in tudi kako poteka izvajanje v državah članicah. Namen te tretje javne predstavitve po vrsti v zvezi z listino je, da preučimo možnosti, ki jih odpira novi pravni okvir pri oblikovanju nove prihodnje zakonodaje in da ponovno ovrednotimo zakonodajo skupnosti, kar zadeva svobodo, varnost in pravico v Evropski skupnosti. Naša javna predstavitev bo sestavljena iz treh delov. Na prvem delu danes Eh, se bomo ukvarjali z vlogo listine kot referenčne točke za prihodnjo zakonodajo ter z uresničevanjem listine na nacionalni ravni. Eh, v drugem delu danes popovdne bomo govorili o zaščiti temeljnih pravic in človeškega dostojanstva, eh, kot to zagotavlja Vrhovna sodišča v Evropski uniji. Jutri do povdan pa se bomo v tretjem delu bolj ukvarjali s področjem svobode, varnosti in pravice, kjer se bomo sredotočali na strategijo komisije eh, in na vidik akademskega sveta civilne družbe in nacionalnih institucij za zaščito človekovih pravic. Vsakim, vsakemu delu bo sledila razprava, torej danes sta predvideni dve razpravi, tretja razprava pa bo potekala po tretjem delu jutri do povdan. Eh, udeleženci seveda lahko prosite za besedo v teh razpravah. Eh, Prosimo pa vas, da eh, poveste svoje ime in organizacijo, z katere prihaja, ter da to tudi zapišete na poseben list, ki bo zaokrožil med udeleženci. Med nami so predstavniki sodišč, ki bodo podali svoje izjave in ti naj se držijo časa 8 do 10 minut za to, da bomo na vrsto prišli vsi. Vse tiste, ki želite spregovoriti v razpravah, pa prosim, da ste kar najbolj jedernati in da se držite največ dveh minut, kajti na ta način bomo eh, lahko sledili predvidenemu poteku razprav za danes in jutri do povdan kot podpredsednica odbora Libe, pa sem tudi poročevalka za področje zaščite temeljnih pravic v Evropski uniji. In zato je zdaj moja vloga in moja dožnost, da podam nekaj uvodnih misli, na podlagi katerih bo kasneje potekala razprava. Torej, spoštovani kolegi in kolegice, mislim, da se je na področju zaščite temeljnih pravic v Evropski uniji pojavil nov zagon, ki je posledica Lizbonske pogodbe. Po decembru 2009 smo dobili zavezujočo listino in imamo dožnost, da pristopimo k Evropski konvenciji o človekovih pravicah kot Evropska unija imamo novo institucijo v okviru komisije, ki se ukvarja s tem področjem, torej imamo komisarja, ki je odgovoren za področje temeljnih pravic, imamo uh, možnost pobude državljanom, s čimer se želimo približati evropskim državljanom in okrepiti njihovo vlogo na tem področju. Ravno tako pa imamo agencijo za temeljne pravice, ki spremlja in poroča o izvajanju listine o temeljnih pravicah. To so torej ključne institucije na ravni skupnosti, potem so tu sodišča, Evropsko sodišče in ko bomo pristopili k eh, konvenciji, bo tu še Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu. Imamo celo vrsto institucij, imamo pravno zavezujoč instrument in potem, ko eh, institucije začnejo delovati, je vprašanje, kako jih bomo lahko uporabljali in kako nam bodo koristili vsi ti instrumenti, mehanizmi, ki smo jih vzpostavili. Skrajni čas je torej, da poskrbimo, da bo sistem deloval in poskrbeti moramo, da bodo institucije ustrezno upravljale svoje delo in da bodo izpolnjevale pravne zaveze, ki so, so vzpostavljene. Izredno pomembno bo spremljati uresničevanje listine strani komisije. Kadarkoli bo prišlo do uporabe zakonodaje skupnosti in listine strani komisije. V teh primerjih bo potrebno spremljati izvajanje, spremljati listino kadarkoli bodo institucije Evropske unije predlagale zakonodajo. Tudi tu je namreč potrebno spoštovati listino o temeljnih pravicah. Evropske institucije morajo poskrbeti skupaj z državami članicami, da bo evropska zakonodaja skladna s temeljnimi pravicami v vseh fazah zakonodajnega postopka. Kar pa zdajva izvajanje tako na ravni skupnosti kot na ravni držav članic, eh, tukaj je potrebno zagotavljati spoštovanje listine, pa tudi spoštovanje nacionalne zakonodaje, s katero se eh, prenaša zakonodaja skupnosti. To je torej ključna vizija tega, kaj nam prinaša obstoj te listine. Potrebno je torej zdaj razmisliti o tem, kako bomo lahko najbolje izkoriščali vse te možnosti, kadarkoli bomo začutili potrebo potem v prihodnje. And, uh, uh, of the, of the Trenutno smo v fazi, ko odbor Libe z mano kot poročevalko pripravlja poročilo o temeljnih pravicah v skupnosti. Sama kot poročevalka mislim, da je naša naloga predvsem ta, da. da pregledamo trenutne institucije, pregledamo, kaj kdo počne na tem področju in kakšna je vloga vsake institucije, ter kako lahko institucije med seboj sodelujejo. Tu gre za sodelovanje na ravni Evropske unije, sodelovanje na ravni držav članic, kako lahko tukaj sodelujejo sodišča in kako se lahko tukaj izognemo podvajanju in prikrivanju pristojnosti, kako lahko Evropska unija sodeluje s svetom Evrope, kako lahko Evropska unija sodeluje z mednarodnimi organizacijami na področju, za katere velja listina. Eh, tu gre predvsem za različna telesa OZN in eh, posamezna telesa Sveta Evrope. Kar nekaj vprašanj se tukaj odpira in lotevati se jih moramo sproti. Mislim, da moramo v naslednjem letu najti odgovore na ta vprašanja, zato nas zelo veseli, da ste danes tukaj in da nam boste pomagali pri razmisleku o tem, kaj počne katera od institucij, kakšna je njihova vloga in kje v tem ustroju vidimo Evropski parlament in kakšna je njegova vloga. Če bodo vse institucije, vključno z Evropskim parlamentom, odigrale svojo vlogo v novi arhitekturi s to zelo sodobno listino, mislim, da bomo lahko izpolnjeni pričakovanja evropskih državljanov potem, ko smo vzpostavili vse te instrumente, so namreč pričakovanja zelo visoka. To so torej ključne ideje, ki sem jih želela omeniti, zato da bom, upam, v nadaljevanju s tem spodbudila razpravo. V nadaljevanju pa bom predala besedo gospodu Petru Hastingsu, ki je evropski nadzornik za varstvo podatkov in ga prosim, da poda svojo vodno izjavo. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoče. Nobeno na ključe ni, da Evropski nadzornik za varstvo podatkov, ki eh, je predviden eh, v uvodnem delu tega te predstavitve skupaj z vami in skupaj s predstavnikom španskega predsedstva eh, je umeščen na to mesto, namreč gre za eno od institucij, ki jim listina o temeljnih pravicah daje posebno vlogo. Ravno na področju zaščite podatkov zelo dobro vidimo, kakšen je vpliv te listine na področje uh, svobode, pravice in varnosti. In to je tudi razlog, zakaj se odbor Libe tako zelo zanima za področje varnosti podatkov. In ko govorimo o področju varnosti, svobode in pravice, moramo govoriti tudi o štokholmskem programu. To je program, ki je bil sprejet ob koncu leta in v tem programu Eh, igra zelo pomembno vlogo tudi shranjevanje, zbiranje in obdelava osebnih podatkov, eh, kar je ključen instrument, ko gre za oblikovanje politike azila, politike preseljevanja in tudi politike notranje varnosti. V tem kontekstu pa je veliko govora tudi o strategiji Evropske unije za upravljanje z informacijami. Uh, Vendar pa dobra novica je, da kot neka protiotežki zmenjavi informacij eh, veliko pozornosti namenjamo tudi varnosti podatkov. In to sam vsekakor pozdravljam. Ravno tako pozdravljam, da se zelo povdarja vloga temeljnih pravic na splošno, ko gre za izvajanje štokomskega programa. Pravica do varstva podatkov Eh, je priznana v listini o temeljnih pravicah. Ta pravica je postala pravno zavezujoča in kot ena od redkih pravic je večkrat navedena eh, v ustanovnih pogodbah. Obstaja določilo, to je 16. člen Lizbonske pogodbe. Eh, poleg tega pa je uh, o tem govora tudi v sedmem in osmem členu, ki govorita o zasebnosti. Torej, obstaja ne le osmi člen listine, temveč je ta pravica do uh, zaščite podatkov ponovno potrjena v 16. členu. Ta daje državljanom subjektivno pravico, ki jo je mogoče neposredno uveljavljati pred sodišči. Vsaj tako se zdi, videli pa bomo, kako bodo sodišča ukrepala, če se bodo soočila s to vrstnim primerom. Poleg tega pa je v drugem odstavku šestega člena vsebovano tudi jasno določilo o dostopu do Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki eh, je sedaj obvezen. V 16. členu pogodbe o delovanju Evropske unije, kot sem že omenil, je zapisana in potrjena temeljna vrednota zaščite podatkov. In če analiziramo to določilo, postane jasno, da so ključni elementi zaščite podatkov zdaj eh, zapisani črno na belem na ravni primarne zakonodaje. Eh, obstaja subjektivna pravica do varstva podatkov in obstaja zelo jasna upeseditev v 16. členu tam je zapisano, da mora obdelava podatkov vedno temeljiti na pravni podlagi. Namen obdelave mora biti vedno uh, opredeljen, ravno tako pa je jasno urejeno tudi dostopanje do lastnih podatkov, uh, pravica do popravka in tudi pravica nadzora strani neodvisnega organa. Vse to je zapisano v 16. členu pogodbe o delovanju Evropske unije. področje svobode, varnosti in pravice se torej lahko razvija samo ob popolnem spoštovanju pravice do zaščite podatkov, kot je zapisano v temeljni listini in tudi v sekundarni zakonodaji. Če si pogledate seznam uh, ukrepov, ki jih predvideva program komisije, uh, je na tem področju predvidenih kar nekaj predlogov. To si lahko ogledate na e, spletni strani komisije. Kar nekaj je predlogov, ki se vežejo na varstvo podatkov in e, pri vseh teh ukrepih bo potrebno preveriti, e, ali je pravica do varstva podatkov spoštovana. Ta seznam je objavljen tudi na moji spletni strani. E, Eh, pa tudi na nacionalni ravni veljajo ta določila, ko gre za izvajanje zakonodaje. Je v 51. členu listine jasno, da morajo nacionalni organi spoštovati varstvo podatkov. Ravno tako pa je potrebno eh, vse to tolmačiti v skladu s sodno uh, prakso sodišč v Luksemburgu in Štrasburu. V vsej zakonodaji na področju pravice, varnosti in svobode, torej tudi pri izmenjavi podatkov, eh, je torej potrebno upoštevati pomembnejšo, bolj temeljno vlogo zaščite podatkov to je nekaj širšega kot preprosto pravica do zasebnosti in tukaj obstaja možnost kar zanimivih eh, primerov, kar zadeva sodno prakso sodišča v Luksemburgu. Tu gre naprimer za primer Uber, kjer je šlo za nediskriminacijo na podlagi nacionalne pripadnosti v kontekstu, kontekstu registrov prebivalstva v kontekstu registrov priseljencev obstaja pr sodna praksa v Strasburu, uh, eh, kar zadeva uh, podatke o DNK. Torej, cela vrsta tovrstnih primerov igra svojo vlogo pri vrednotenju in pripravi zakonodaje na področju svobode, varnosti in pravosodja to je relevantno, kajti vprašanje ne eh, diskriminacije in vprašanje stigmatizacije osebe, če se njeno ime vključi v podatkovno banko, kar zadeva nadzor meja ali kaj podobnega, eh, to ni nekaj teoretičnega. In v tem kontekstu komisija sedaj pripravlja tudi revizijo obstoječe eh, sekundarne zaščite podatkov in pravnega okvira na tem področju. Eh, to je nekaj, kar sodi med eh, akcijske ukrepe štokormskega programa. Naj omenim tudi, da od 1. decembra lani eh, je potrebno zagotoviti, da pravica do zaščite podatkov in eh, s tem povezani vidiki so spoštovani na evropski ravni. Tukaj ne smejo obstajati nobene vrzeli, vendar pa te dan danes obstajajo. Eh, nekdanji tretji stebr po Lizbonski pogodbi ni več relevanten. za tako imenovane eh, domače situacije določene stvari ne veljajo. In tu ne gre samo za podatke, ki se zbirajo na nacionalni ravni in se ne posredujejo naprej, ampak to lahko velja tudi za drug, državljane drugih držav. Eh, kjer lahko potem naknadno pride do izmenjave informacij znotraj Evrope. Eh, glede na to, da je integracije vedno več, je to povsem eh, mogoče. Torej, te vrzeli je potrebno zapolniti in domnevam, da se bo to kmalo zgodilo. Naj zaključim. Listina, ki je sedaj postala zavezujoča, eh, daje ključne referenčne točke za nov evropski okvir za zaščito podatkov, ki ga trenutno pripravlja komisija. Vrzeli v zaščiti so nespremljive in ravno zato tako zelo povdarjamo eh, celosten, horizontalen, učinkovit okvir. V tem kontekstu in tudi pri drugi zakonodaji se moramo eh, vedno spominjati na čel sorazmernosti, eh, kajti to je eden od temeljnih pogojev za oblikovanje zakonodaje. Možne so seveda izjeme, vendar bo prav to tehtanje sorazmernosti glavni preizkus, ki ga bo moral prestati parlament. In mislim, da je to izredno pomembno. To in pa uh, omejevanje temeljnih pravic je možno le, če je to resnojno in če gre za uresničevanje ciljev splošnega pomena. In to je zaključek mojih pripomb. Hvala. Debate. Hvala, sedaj pa prva razprava, oziroma prvi krok govornikov. Mislim, da se že nekdo želi oglasiti, potem pa je seveda razprava odprta za vse. Prosim vas le, da dvignete roke. Na to pa se bo nekdo oglasil pri vas, da se lahko prijavite k besedi. Prvi, ki želi spregovoriti senhora eh, presidente muitos parabéns eh, por esta iniciativa e Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj vam takoj čestitam za to pobudo. Naj se eh, zahvalim tudi Pitruh, eh, Hastings Souza zanimive informacije, s katerimi popolnoma soglašam. Ima prav, ko pravi, do, da varstvo podatkov je jasen primer tega, kako listina o temeljnih pravicah je relevantno, relevantno vsebina v prostor na območju svobode, varnosti in pravice. In eh, za evropejiste, kot je on, ta listina pomeni korak dalje. Seveda. Tukaj gre eh, za eh, Evropo državljanov in ne samo blaga, kjer skupne vrednote so eh, zajete v pogodbah in to je relevanten del, kar zadeva območje svobode, varnost in pravice. Namreč tu gre za učinkovitost odzivanja na recimo boj proti terorizmu. Tukaj je treba poštevati tudi načela in skupne vrednote. In ko je Evropa soodeležena eh, pri mednarodnem ukrepanju z mednarodnimi partnerji, kot so tudi mm, Združene države. In eh, torej ta pogajanja morajo spoštovati omejitve, ki jih postavlja ta listina. Torej gre za izredno relevantno listino z ozirom na območje svobode, varnosti in pravice. O tem je ravno kar eh, spregovoril nadzornik za varstvo podatkov in vsakršno eh, evropsko sodelovanje se mora zgledovati potem in mora spoštovati listene v vseh njenih podrobnostih. Hvala lepa. Hvala, gospa. Gospod Koelj, gospa Sipre. Najlepša hvala predsedujoča. Mislim, da imamo danes zelo pomembno razpravo in obžalujem, da številnih kolegov in kolegic danes ni z nami, kajti mislim, da nas bo ta tema spremljala še dolgo in upam, da jo kolegi spremljajo kako drugače. Ko govorimo o pomenu zaščite podatkov o sodelovanju med institucijami, eh, Vemo, da je veliko odločitev ni uh, formalno pravnih, temveč gre za politične razprave. Temeljne pravice niso nič novega, vendar so dobile novo težo s prijetjem Lizbonske pogodbe in to kaže tudi prve razprave v Evropskem parlamentu. Uh, zelo se prizadevamo za to, da bi eh, to novo težo pravic upoštevali. Vendar pa, ko gre za zaščito podatkov, moramo iti preko štokholmskega programa in eh, preko eh, pravosodnega in policijskega sodelovanja. Gre za nekaj, kar je zelo pomembno tudi na številnih vsakodnevnih področjih. Mrsi, kje se odpirajo razprave o tem, v kolikšni meri, naprimer, so ogroženi moji osebni podatki o zdravju zaradi, naprimer, uvedme neke elektronske kartice, v kolikšni meri so ti podatki zanimivi za druge. Eh, in eh, že sedaj je govora o tem, da bi ti podatki utegnili zanimati eh, delodajalce, zato da bi ti videli, v kolikšni meri so pri zaposlenih prisotne zdravstvene grožne. Vprašanje pravice državljanov in zaščite podatkov pa tudi ne sme um, izključevati tega, da o tem razpravljamo na drugih področjih, vendar pa ta razprava ima jasno politično dodano vrednost. S to razpravo po dolgih pogovorjih o notranjem trgu in o drugih področjih ponovno postavljamo v središče našega zanimama državljana. In mislim, da je to velika korist te razprave in eh, zelo me zanima, v kolikšni meri bomo v razpravi o varnostni podatkov, o zaščiti podatkov govorili o vseh vidikih, ne samo o tem, kdo ima dostop do, poda do podatkov, ampak tudi eh, kako aktualni so ti podatki, ali je dejansko zagotovljeno, da tam, kjer naj bi prišlo do izbrisa, dejansko pride do izbrisa v določenem roku, kako dolgo se hranijo podatki, tudi to mora uh, biti vključeno v razpravi. In, uh, Eh, prav radovedna sem, v kolikšni meri bomo to uspeli rešiti na evropski ravni, pa tudi na ravni držav članic. Hvala, Hvala lepa. Preden dam spet besedo gospodu Hastingsu, naj no samo poudarim nekaj, kar je povedal gospod Coelho. Ta trenutek je resnično zelo pomemben. Komisarka Redingova je povedala, da lahko to primerjamo z uvedbo enotnega trga oziroma skupnega trga. Ne na zadnje pa ne smemo pozabiti niti tega, kar sem omenila v svojem uvodnem nagovoru, namreč, da imamo Evropsko listino, ki je ena najsodobnejših kodifikacij temeljnih pravic na svetu imamo zelo dobro podlago in mislim, da je pomembno, da to osnovo izkoristimo v korist državljanov. Gospod Hastings, sedaj pa vam spet dajem besedo za to, da podate svoje komentarje. Hvala. Kot sem povedal že na začetku, mislim, da je bila zamisel organizatorjev ta, da bi pokazali, da je varstvo podatkov eden od pomembnih vidikov ali vplivov listine na prostor svobode, varnosti in pravičnosti. To drži. S tem se strinjam, ampak to deluje v obeh smereh in ima različna področja uporabe. Prvič, listina je več kot varovanje podatkov in vse te pravice, nediskriminacija, človeško dostojanstvo, ustrezni postopki in tako naprej. To ima ključno vlogo pri izvajanju štokholmskega programa in pripravi zakonodaje. Tudi drug vidik je resničen, namreč, da varovanje podatkov ni relevantno samo v kontekstu prostora svobode, varnosti in pravičnosti. Komisija ima v načrtu predlagati predloge do konca leta za revizijo obstoječega pravnega okvira. In to je bilo izraženo v kontekstu prvega dela štokholmskega programa. Ta projekt je resnično relevanten in relevanten je za vsa področja evropske politike. To je treba znova povdariti. To vključuje delo, zdravje, promet, socialno varnost in tako naprej. Gre za zelo pomembno delo in zaradi tega se bomo morali spopasti z novimi izzivi zaradi globalizacije. V okviru štokholmskega programa pa pozdravljam tudi to, da se posledice varovanja podatkov jemljajo resno in da so inf strategije v zvezi z upravljanjem informacij in podatkov takšne, da se sedaj razvija metodologija. V okviru te metodologije bomo poskušali zagotoviti, da se napake iz preteklih petih ali desetih let ne ponovijo več. uvajamo sisteme vedno znova, ampak zagotoviti želimo, da ne bomo tega počeli na ključno, ampak sistematično. Varovanje podatkov mora že od začetka biti vključeno v to. In to je nekaj, kar pozdravljam in podpiram, dokler bomo seveda sledili temu sistematičnemu pristopu. Če govorimo o temeljnih pravicah nasploh, potem ne smemo pozabiti, da je komisarka, ki je odgovorna za to področje, komisarka Redingova, izjavila, da bi tukaj morali imeti politiko, da ne bi tolerirali napak. To je zelo stroga politika. To izhaja iz listine in iz pogodb. Kaže, da to področje področje varovanja podatkov in tako naprej, jemlje zelo resno, zato pozdravljam podporo v tej smeri. Mi bomo zakonodajo spremljali, ko bo v pripravi in zagotavljam vam, da bomo izjemno kritični. Hvala, gospod Hastings. As uh, there were no other colleagues. Nihče drug se ni javil k besedi, zato prehajamo na drugi del razprave. Ta popoldan, torej druga seja, to je varovanje temeljnih pravic in človeškega dostojenstva, ki ga zagotavljajo vrhovna sodišča v Evropski uniji. Imeli bomo tri govornike potem pa bomo še enkrat imeli razpravo. Še enkrat vas opozarjam, če želi kdo sodelovati v razpravi, vas prosim, da dvignete roke, na to pa vas bomo prijavili na seznam govornikov. Prvi govornik je gospod Jean-Claude Bonichot, predsednik četrtega senata sodišča Evropske unije. Hvala lepa, da ste z nami in beseda je vaša. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Če se strinjate, bom govoril francosko. Le, le titre <clears throat> de cette session euh, soit relatif. Naslov te seje je povezan s tem, kako vrhovna sodišča v Evropski uniji zagotavljajo varovanje temeljnih pravic. Vendar ne bom govoril o tem, kako zagotavljajo to zaščito. V okviru pravnega okvira skupnosti. Mislim, da to vsi poznamo. In za vas bi bilo prav gotovo bolje, če bi se ozrl naprej in razmislil o vplivu, ki ga listina temeljnih pravic lahko ima. In to je tisti glavni namen našega, naše predstavitve. Prav tako želim spregovoriti o tem, da se bo Evropska unija da bo Evropska unija sprejela to listino. Gospe in gospodje, sodišče Evropske unije ni sodišče človekovih pravic. To zadeva pravno prakso, ustavno pravno prakso in pravno prakso Evropske unije. Pristojnost tega sodišča je, da preverja zakonitost ukrepov, ki jih sprejemajo evropske institucije. kakor pri nacionalnih pristojnostih, Evropsko sodišče razsoja o vprašanjih temeljnih pravic. Evropsko sodišče ima tudi drugo ključno nalogo, namreč zagotavlja enotno tolmačenje in uporabo pravic v Evropski uniji. Ko govorim o enotnem tolmačenju, to je seveda predpogoj za obstoj Evropske unije. Pogodbe niso vključevale katalog pravic ali seznam pravic. Zato je Evropsko sodišče zapolnilo to vrzel s pravno prakso oziroma sodno prakso. Ta praksa je zelo bogata in vzbuja zaupanje Evropsko sodišče se je tukaj naslanjalo na splošna pravna načela. Črpali so iz ustavnih zgodovin držav članic in iz pogodb za varovanje človekovih pravic, za zaščito človekovih pravic, ki so jih sprejele države članice. V skladu z dobro ustanovljeno dobro utemeljeno formulo, so še posebno pozornost namenili konvenciji o človekovih pravicah. Sledi tudi sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, spremlja pa tudi razsodbe sodišča v Strasburu. Sodna praksa Evropskega sodišča vzbuja zaupanje. Imamo naprimer sodbo KD iz, od, iz dne 3. septembra 2008. Tam zagotavljajo polno spoštovanje pravice do obrambe. Vsaj pri odločitvah, kjer posamezniki ali entitete postanejo vrščeni na seznam tistih, ki imajo povezave s terorizmom. Belgijsko sodišče, naprimer, je Evropskemu sodišču predložilo v preiskavo zakonitost direktive za boj proti pranju denarja. Vprašali so v zvezi z določbami, v okviru katerih so odvetniki morali zanikati dejanja pranja denarja. Tudi francosko sodišče je podalo povpraševanje v zvezi z direktivo ETS, torej za trgovanje z oglikom. V obeh primerjih so bila nacionalna sodišča mnenja, da je treba vprašanje predložiti Evropskemu sodišču. Glede na ta kontekst, ali smo res potrebovali specifično listino temeljnih pravic za Evropsko unijo? Po mojem, da, to pa zato, ker ima Evropska unija zelo širok nabor pristojnosti. Zato je pomembno, da imamo deklaracijo o človekovih pravicah. Če si ogledamo nove pravice, naprimer območje svobode, varnosti in pravičnosti, potem so zaradi novih ukrepov, ki se izvajajo v Evropski uniji, potrebni tudi novi okvirje. Zato mislim, da je treba povedati še nekaj. Listina je bila potrebna zato ker smo morali združiti sile in zagotoviti enoten pregled nad našimi vrednotami. Listino sedaj imamo, zato moramo razmisliti o tem, kakšna je njena vloga v pravnem okviru Evropske unije. Razmisliti moramo o njeni urednosti, o njeni vsebini in o tem, kako se bo listina tolmačila. V zvezi z pravno vrednostjo listine želim povedati troje. Listina je primarna zakonodaja. Šesti člen pogodbe navaja, da ima listina enako pravno vrednost kot pogodbe. Je torej na enaki ravni. Drugič, področje uporabe. Listine je že določeno, to zadeva javne organe v Evropski uniji, in tudi vse države članice pri izvajanju zakonodaje Evropske skupnosti. V besedilo so vključena določena varovala, zato da to velja samo takrat, ko oblasti izvajajo evropsko zakonodajo. Listina ne spreminja vrstni red pristojnosti v Evropski uniji, to je ključnega pomena zato sama po sebi ne more predstavljati nove pravne podlage. Kar zadeva vsebino, tudi tukaj želim povedati troje. Listina določa skoraj vse pravice in svoboščine, ki so zapisane v listinah in v različnih protokolih, ki jih ne smemo spregledati. Če na kratko primerjamo, potem vidimo, da 19 pravic in svoboščin je takšnih, da so vključene v listini in v konvenciji, samo petih je pa navedenih samo v konvenciji. Zato listina utrjuje te pravice v pravnem redu Evropske unije listina pa presega konvencijo, zato ker vključuje nove pravice, 31 je novih pravic, 12 jih je povezanih z solidarnostjo, to je naziv solidarnost v listini, 8 jih je povezanih z državljanstvom in 11 jih je povezanih z drugimi področji. Če si stvar ogledamo nekoliko bolj oddaleč, potem vidimo, da so vse pravice in svoboščine, torej naše temeljne pravice. Ampak to ne velja za listine v celoti. Nekatere pravice, naprimer tiste, ki izhajajo iz tega, da je to evropski državljan, te so temeljne v okviru evropske zakonodaje, ampak morda ne v najširšem obsegu imamo pravico do dobre administracije, seveda. Zelo dobro je, če si zagotovimo dobro administracijo. Ne moremo pa reči, da je to temeljna pravica na enaki ravni, kot je naprimer pravica do izražanja ali do združevanja. In listina vključuje še nekaj specifičnih značilnosti, ki jih želim predstaviti naprimer v preambuli in v 52. členu listina določa pravila, v okviru katerih moramo to listino tolmačiti. Štiri stvari je treba povedati v zvezi s tem. Prvič, pomen in področje uporabe pravic. Te so zabeležene v Evropski listini človekovih pravic in tudi o listini, te pravice bi morali biti enake. Upoštevati je treba tudi mnenje predsedstva. To je zapisano v preambuli in v 52. členu. Tretjič. Pravice, ki izhajajo iz ustavnih tradicij vseh držav članic. Te pravice morajo biti tolmačene v skladu z ustavnimi tradicijami. Četrtič, omejitve. Omejitve morajo biti utemeljene. Utemeljene morajo biti s tem, da se zaščitijo pravice in svoboščine drugih ali, in to je zelo pomembno za vsakodnevno delovanje Evropske unije, torej ali s ciljem oziroma splošnim interesom Evropske unije. Če upoštevamo ta navodila v zvezi s tolmačenjem, potem bomo videli, da so nekoliko protislovna, če omenimo tudi tretji odstavek pogodbe Evropske unije. Nekdanji predsednik ustavnega sveta v Franciji je povedal, da moramo biti skeptični Skeptični moramo biti o tem, da so nekateri previdnostni ukrepi sodnega pravnega vidika nepotrebni. Pravni red skupnosti mora opredeliti koncepte, kot je tolmačenje v skladu z nacionalnimi tradicijami. Mislim, da si lahko več preberete v publikacijah, to vam zelo priporočam. Želim pa dodati še nekaj. Razlage biroja oziroma predsedstva so nekoliko protislovne. Gospa predsedujoča, morda bi lahko povedal le nekaj o tem da, je Evropska, da je Evropska unija pristopila k Evropski konvenciji človekovih pravic. To je zabeleženo v šestem členu pogodbe, obstaja pa predpogoj, to pa je zabeleženo v protokolu številka 8. Ta protokol ima enako vrednost in težo kot pogodbe. Kakor veste, je Evropsko sodišče in sodišče človekovih pravic. Ti dve sodišči sta v rednem stiku, in veliko pozornosti namenjata svoji sodni praksi. Pristop postavlja določena vprašanja. Ta vprašanja so politične in tehnične narave. Za delovanje Evropske unije v prihodnosti je ključnega pomena, da ta vprašanja določimo in jih potem tudi rešimo. Naj jih omenim samo nekaj status primarne zakonodaje Evropske unije, kar zadeva konvencijo o človekovih pravicah. Bolj specifično, kar zadeva pogoje v zvezi s tolmačenjem in ukrepe Evropske unije, ki so bili prostovoljno predloženi sodnikom Evropske unije. Obstajajo tudi pogoji za zagotavljanje subsidijarnosti, za spremljanje tistih organov, ki so odgovorni za človekove pravice, sodišče in svet ministrov. Ta subsidijarnost je nujna. To je del odnosov med institucijami in državami. To je zelo pomembno, zato da Zagotovimo, da se dva sodnika ne ukvarjata z istim primerom hkrati. Evropsko sodišče mora imeti možnost, da opravi nalogo, ki jo ima v okviru pogodb, še posebej, kar zadeva tolmačenje zakonodaje skupnosti. Pozabiti pa ne smemo niti na vprašanje virov in sredstev in tudi na način, kako se rešujejo spori med dvema sodiščama. To so tisti izzivi, ki jih moramo še preučiti, zato da bodo temeljne pravice imele svoje mesto v Uniji pravic, ki jih imamo sedaj v letu 2010. Um, Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Mišel Melkior, predsednik Belgijskega ustavnega sodišča in predsednik 12. kongresa konference Evropskih ustavnih sodišč. Gospod Melkior, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Besede predsednika sodišča Evropske unije so, marsi, so za marsikoga presenetljive. In morda se sprašujete, zakaj sta tukaj dva predsednika. Imamo dva predsednika Belgijskega ustavnega sodišča. Odgovor pa je, da smo v Belgiji. Sem predsednik 12. kongresa konference Evropskih ustavnih sodišč. Ustavna sodišča so v združenju in imamo različne kongrese in ta kongres je zadeva odnos med ustavnimi sodišči in drugimi pristojnostmi, naj si bo nacionalnimi in mednarodnimi. Tukaj imam še posebej v mislih sodišče v Luksemburgu in tisto v Strasburu. To je verjetno razlog, zakaj sem bil povabljen sem v veliko čast mi je, čeprav moram priznati, da sem presenečen, da lahko sodelujem v tej razpravi. Dovolite mi, da vas spomnim na to, kaj je naša tema, namreč varovanje temeljnih pravic, ki ga zagotavlja Vrhovno sodišče. Sam prihajam iz Ustavnega sodišča v Belgiji, ampak govoril bom tudi o listini o temeljnih pravicah ustavno sodišče zadeva oziroma se ukvarja s tem, da zagotavlja spoštovanje zakonodaje, spoštovanje temeljnih pravic, kakor je navedeno v ustavi, je ključnega pomena. Številne pravice segajo nazaj do leta 1831. Ustavno sodišče lahko deluje na dva načina. Če gre za razveljavitev zakonodajnega akta v okviru šestih mesecev po objavi tega akta v uradnem listu, akt se predloži torej sodišču, in potem lahko različne zainteresirane strani, to vključuje tudi predsednika parlamenta, pa tudi čisto običajne osebe, tudi pravne in fizične osebe, vključno z neprofitnimi organizacijami, ki lahko utemeljijo svoj interes, vsi lahko torej sodelujo pri tem. Pokazati pa morajo, da bi mm, ta zakonodajni akt negativno vplival na njih. Gre torej za širok dostop, kar zadeva napotitve na ustavno sodišče. Ustavno sodišče lahko prejme napotek tudi na podlagi predhodne sodbe o zakonodajnem aktu, ne glede na datum. Redno nas sprašujejo o tolmačenju tisoč tristo dvainosemdesetega člena. To zadeva druge pristojnosti, ko sprejemajo nove zakonodajne akte, so pa v dvomih, ali je ta akt v skladu z ustavo. ali je naša pristojnost omejena na temeljne pravice, kako je navedeno v ustavi? Moj odgovor je naslednji. Da in ne. kar zadeva materialno pravo, spoštovanje zasebnosti in tako naprej. Za te temeljne pravice, to so materialne pravice zabeležene v ustavi. Te pravice so podobne pravicam, ki izhajajo iz evropskih listin, naprimer listine človekovih pravic. Naša sodišča menijo, da je treba nacionalne in mednarodne pravice upoštevati skupaj, kajti jamstva so povezana za namene izvajanja doma. Številne omembe so tudi sodne prakse v Luksemburgu. Ampak govoril sem o materialnem pravu. V naši ustavi pa obstaja še ena pravica, namreč načelo enakosti in nediskriminacije. To načelo morajo nacionalni zakonodajalci in nacionalna zakonodaja spoštovati. Vsa nacionalna zakonodaja mora to spoštovati, naj si gre za postopkovno pravo, javno pravo, davčno pravo ali karkoli drugega kakor sem povedal, diskriminacije v zakonodaji ne sme biti. Od leta 91 sodišče trajno zagotavlja, da so vse pravice in soboščine, ki jih je Belgija sprejela, takšne, da ne smemo dopustiti diskriminacije, ki bi izhajala iz nacionalne zakonodaje. Evropska konvencija o človekovih pravic je tista, ki jo najpogosteje omenjajo. Upoštevati pa moramo seveda tudi zakonodajo Evropske unije. Kar zadeva zakonodajo EU, je bilo Belgijsko sodišče prvo ustavno sodišče, ki je zaprosilo za predhodno sodbo o tolmačenju in veljavnosti izvedenih pravnih aktov. Listina o temeljnih pravicah v Evropski uniji je postala primarna zakonodaja Evropske unije. To je velja od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, kakor je navedeno v prvem odstavku šestega člena pogodbe o Evropski uniji. Lahko bi rekli, da se zaradi tega ni veliko spremenilo v primerjavi z prejšnjim stanjem, kajti od leta 1970 so sodišča navedla, da so temeljne pravice in svoboščine del splošnih načel, ki jih mora Evropsko sodišče upoštevati in zagotoviti mora, da zakonodaja skupnosti to spoštuje. In to sodno prakso je potrdila tudi Maastrichtska pogodba. V tretjem odstavku to potrjujemo, ampak drži tudi, da listina o temeljnih pravicah zagotavlja večjo jasnost, kaj te vključuje seznam, kako je navedeno v šestem členu v tretjem odstavku, ta seznam ni popoln. Sklicujemo se lahko tudi na sodne tradicije in mednarodne instrumente. Sedmo poglavje s naslovom Splošne določbe v zvezi s tolmačenjem in izvajanjem listine je verjetno najpomembnejše za nacionalne sodne organe. V nasprotju s tem, kar menijo nekateri, listina ne uvaja novega sistema za varovanje temeljnih pravic torej ob konvenciji o temeljnih pravicah, Evropski socialni pakt in tako naprej. Ne. Nacionalne ustave skoraj po pravilu vključujejo seznam temeljnih pravic in listina prav tako vključuje tak seznam, ampak za Evropsko unijo. Evropska unija pa ni zvezdna država, ampak je unija držav, ki so pristojnosti delegirale Evropski uniji. Ta listina zagotavlja nek okvir za zakonodajo skupnosti, je obvezujoče za institucije Evropske unije, še posebej kar zateva zakonodajalce in administracijo skupnosti. Dodamo pa lahko tudi, da je obvezujoča za države članice, če uporabljajo in izvajajo zakonodajo skupnosti in samo takrat, kako je že bilo poudarjeno. To je navedeno v 51. členu listine. Nacionalna zakonodaja, torej. Nacionalna zakonodaja mora spoštovati temeljna načela in svoboščine listine, samo takrat, ko gre za uporabo in izvajanje zakonodaje skupnosti, naprimer za izvajanje uredb ali prenos direktiv. Tukaj imam v mislih sankcije in kazni za tiste, ki ne spoštujejo uredbe. Včasih je navedeno le, da bodo države članice kaznovale tiste, ki kršijo določbe. Včasih morajo države članice spoštovati nacionalno ustavno pravo, ustavno zakonodajo in v primeru kršitev mora nacionalna zakonodaje, spoštovati tudi sedmi člen in tudi 49. člen konvencije. Navedeno je, da stopnja kasni ne sme biti nesorazmerna s kršitvijo. Ampak to pravilo lahko že najdemo v sodni praksi iz Strasbula. Za direktivi imamo pa dve poti. Prvič imamo izvajanje cilja in drugič pri izvajanju teh se pojavi tudi manevrski prostor. Ne vedno, ampak včasih imajo države članice na voljo nekaj manevrskega prostora. V tem primeru listina ne velja. V tem primeru velja nacionalno ustavno pravo. 52. člen je izjemno pomemben. To zadeva področje uporabe in tolmačenje načel. načel. Drugi in tretji odstavek sta zelo pomembna. Listina vključuje pravice, ki ustrezajo pravicam, ki jih zagotavljajo ustave. Področje uprave je torej enako tistemu iz konvencije. to je zelo dobro načelo, ampak ni posebej jasno. Namreč pojavlja se vprašanje, kaj je področje uporabe konvencije. Konvencija o človekovih pravicah v Evropi je takšna, da če preberemo nekaj členov, potem področje uporabe ne moremo določiti. Področje uporabe določi sodna praksa sodišča v Strasburu. In če želimo oceniti veljavnost nacionalne zakonodaje pri izvajanju evropske zakonodaje, potem bi lahko prenesli sodno prakso na te pravice, ne pa da zadeve pošiljajo v oziroma sodišču v Luksemburgu. Nacionalna zakonodaja mora spoštovati tako konvencijo, kot tudi listino in področje uporabe tukaj določi sodišče v Strasburu. Ne bi rekel, da se to uporablja za nadzor zakonodaje v skupnosti. Ne, ampak listina določa pravice in svoboščine, ki so neposredno uporabne, vključuje pa tudi načela, naprimer ekonomska in socialna načela. Področje uporabe se tako skrči. preprostim branjem listine pa teh podatkov ne dobimo. Ali ubeseditev v listini vodi v to, da bodo nacionalna sodišča še več sod zahtevala od Evropskega sodišča in ali bodo nacionalna sodišča sposobna rešiti ta plas novih vprašanj, ki se bo pojavil. Zaradi tega bodo sodišča lahko sodbe podala v razumnem časovnem roku, kakor je prav tako navedeno v listini. Poprečje je 10 do 24 mesecev za to, da sodišče v Luksemburgu preuči določen primer. Kar zadeva pravice in svoboščine v listini in v konvenciji, rečem lahko le. Da, v nasprotju s tem, kar morda menijo nekateri, Strasbourg in Luksemburg nista na enaki ravni. Strasbourg se ukvarja z nacionalno zakonodajo in Luksemburg, sodišče v Luksemburgu je vrhovno sodišče, ki izvaja pristojnosti, ki so mu jih podelile države članice. Sodišče v Strasburu pa spremlja dejavnosti držav članic, naj si bo posameznih ali držav članic, ki delujejo kot celota. Celo pred pristopom k konvenciji je sodišče v Strasburu povedalo, da že samo dejstvo, če izvajaš zakonodajo skupnosti, to ne pomeni, da si oproščen izvajanja določil v okviru konvencije sodišča v Strasburu. Pa je omenilo številna druga področja, ki jih je omenil tudi gospod Kosta. Hvala lepa. Zdaj pa predajemo besedo še zadnjemu govorniku v tej sekciji in sicer gospodu Marko Bosutiju, ki je predsednik ustavnega sodišča v Belgiji, bivši in bivši tudi uh, zastopnik za, uh, pri, za begunce. Hvala lepa, svoj govor bom eh, prebral v francoščini. Kar zadeva odnose z najvišjimi pravnimi sodnimi upravami eh, v Evropski uniji, Belgijsko ustavno sodišče pa ono sodeluje, kar zadeva eh, pravice, ki jih zagotavlja eh, belgijska ustava. Belgijsko eh, ustavno sodišče dejansko nadzoruje raz, podobne svoboščine, ki jih zagotavljajo mednarodne konvencije, ki jih je Belgija podpise, podpisala in na tak način vključuje v svojo sodno prakso tudi sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, kar zadeva pravo Evropske unije, ustavno sodišče se obrača na, ustavno, na, oziroma na sodišče Evropske unije vsakeč, ko se postavlja hujši problem, kar zadeva tolmačenje eh, kakega vprašanja, ki je povezano z eh, pravom unije. Dejansko belgijsko ustavno sodišče je že postavilo deset eh, vprašanj po predhodnih sodbah eh, Evropskemu sodišču in to je dejansko najviše število v primerjavi z ostalimi ustavnimi sodišči drugih držav članov članice Evropske unije. To obnašanje, ki temelji na lojalnem sodelovanju, ne preprečuje tudi določenih dvomov, kar zadeva eh, premike eh, na ravni eh, sodnik praks na evropski ravni. Kar zadeva Luksemburško sodišče pri nas, tako kot tudi v drugih ustavnih sodiščih v Evropi, se pojavljajo določene skrbi, kar zadeva naprimer uporabo listine temeljnih svoboščin Evropske unije. Unije o priložnosti nedavno postavljenih prošen za predhodne sodbe strani Belgije in Francije, je pomembno opozoriti, kako, tako kot je povedal tudi predsednik Bonišon, da določbe iz listine se obračanjo na organe Unije ob spoštovanju načela subsidijarnosti, kot tudi na države članice, ampak to samo takrat, ko se e, uveljavlja pravo Unije. Ne bi bilo torej primerno, da bi Luksemburško sodišče na e, temelječ, torej na listini, bi sprejemala e, prošnje, ki jih pošiljajo nacionalni sodniki, ki zadevajo notranje pravo, kar, eh, se pravi, ki, s katerim se torej ne uresničuje pravo Unije, ampak za katere bi nacionalni sodniki menili, da nasprotujejo človekovim pravicam, ki jih zagotavlja Evropska konvencija. To bi lahko imelo kot posledico to, da načenja pristojnosti nacionalnih ustavnih sodišč po eni strani in po drugi strani eh, tudi, eh, kar zadeva tudi pristojnosti Evropskega sodišča za človekove pravice. Naj povem, da sam že dolgo sem za pristop Evropske unije k Evropski konvenciji za človekove pravice. To, da zdi se mi primerno, da a, k temu pritegnemo tudi nacionalne ustavna sodišča in sicer k razpravam v zvezi z pristopanjem k tej konvenciji, zato da razčistimo vlogo vseh sodnik praks, kar zadeva zaščito temeljnih svoboščin. Kar zadeva a, Um, sodišče v Strasburgu, mislim, da eh, ne moramo zakrivati hudih razmer, v katerih se nahaja to sodišče. Usled eh, visokega števila več kot 125 tisoč in to število še raste, torej zaradi pač nerešenih. Eh, vprašanj. Osebno sem pred nedavnim objavil članek v Human Rights Law Journal o um, razsežnosti o razsežnosti pravn, sodne prakse eh, sodišča za, eh, pr, za socialne pravice. Poleg tega sem tudi objavil članek eh, z naslovom Sodniki na eh, spolskih tržih tleh. In tukaj ustrajam na eh, načelu subsidijarnosti, kar zadeva pristojnosti evropskih eh, jurisdikcij, ki se uveljavlja, torej po eh, tem, ko nacionalni sodnik je že izčrpal vse svoje možnosti. Poleg tega tudi prosim in pozivam k večji pozornosti in k večji zadržanosti. Kljub temu, da priznavamo, da konvencijo je treba razlagati v luči trenutka, trenutnega konteksta in da je zasnovana ne zato, da spoštuje neke eh, iluzorne in teoretska načela eh, ali pravice, ampak zdi se mi, da razširiti pristojnosti sodišča v Strasburgu na področje socialne varnosti, torej z tolmačenjem, zelo širokim tolmačenjem pravice do lasnine pomeni, da eh, odstranimo vse omejitve, kar zadeva pristojnosti samega sodišča, ki si jih je samo zastavilo izpostavilo. In dejansko sodišče eh, postopa predvsem kot mednarodni sodnik, ki nadzoruje usklajenost z predpisi konvencije strani držav podpisnice. Eh, tako kot tudi strani eh, jurisprudence najvišjih, torej sodne prakse strani najvišjih sodnih uprav. Včasih sodišče je tudi, ima tudi vlogo prizivnega sodišča oziroma vrhovnega sodišča. Od leta 2004 ima vlogo tudi eh, sodnika eh, za prizive, za pritožbe. Iz eh, letnih poročil sodišča izhaja tudi ta novost, ki tudi pomeni precejšnje povečanje prošen po izrekih v zvezi z začasnimi ukrepi. V letu 2008 približno 3200 tovrstnih prošen je bilo uloženih in zdaj citiram sodišče bolj pogosto v eh, občutljivih primerjih, ki zadevajo pravice tujcev oziroma pravico do azila, kar tirja velik trud, ampak večkrat se vse dogaja prehitro in v naglici. Torej problem sodišča se lahko še eh, poslabša, če se bodo še druge države članice obvezale, da podpišajo 12. protokol konvenciji, ki vsebuje splošno prepoved diskriminacije. Se pravi, da tukaj uh, mislim, da je uh, morda bolje, da razmislimo poglobljeno o stvarih v duhu konvencije iz Interlakena o ulogi, ki uh, naj jo najbolje upravlja sodišče v uh, Strasburgu. Hvala lepa. Hvala lepa. Imeli smo torej tri zanimive prispevke v zvezi z ulogo ustavnih sodišč in a, eh, sodišča v Luksemburgu in torej o vlogi tudi a, in o povezavi med a, eh, Evropskim sodiščem v Luksemburgu in pa sodiščem za človekove pravice v Strasburgu. Torej, dotaknili se bomo teh različnih vidikov v naši razpravi in sedaj bi prosila najprej kolege, ki bi želeli spregovoriti. Gospod Tondo je bil eh, tudi poročevalec v imenu odbora za ustavne eh, zadeve v okviru tudi delegacije Evropske unije pri konvenciji o človekovih pravicah. Izvolite, imate besedo. Gracias, Hvala lepa, predsedojoča. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil razmišljanjem, ki so jih razvili govorniki in naj povem, da zadevajo zelo občutljive teme, ki so bile omenjene tudi v razpravah, pri katerih je sodelovala predsedujoča gospa Kinga Gall. Pogovarjali smo se o tem v našem odboru in tudi v povezavi z pristopom Evropske unije konvencije o človekovih pravicah. Pogajanja se bodo začela v naslednjih mesecih in vidiki, ki so jih omenjali tudi govorniki, bodo predmet razprav v teh pogajanjih. Nedvomno eh, bi rad postavil nekaj vprašanj, kaj ti. Te Mislim, da obstajajo še kar nekaj dvomov v zvezi eh, z to tematiko, ki je izredno pomembna in sicer tu mislim na pristop Evropske unije k konvenciji o človekovih pravicah in torej tudi k sodišču v Strasboru. Prvo vprašanje. Menite, da bo potrebno določiti neko možnost eh, dostopanja do sodišča v eh, Luksemburgu, ko uh, se, torej, kar zadeva torej možnost priziv, priziva, ki bi ga lahko vložili na ravni Luksemburškega sodišča, ko smo izčrpali vse možnosti na nacionalni ravni, torej, ko gre za spodbijanje uh, uporabe nekega evropskega določila in ko smo že torej izčrpali vse sredstva na nacionalni ravni. Takajti, tako kot predvidevajo naši predpisi, lahko si zamislimo, da recimo državljan, recimo nemški državljan se spodbija, uh, torej ugovarja, odgovarja evropskemu, evropski doložbi, recimo kar zadeva kršenje človek pravic in izčrpa vse možnosti na svoji nacionalni ravni, potem bi se lahko tudi neposredno obrnil na sodišče v Strasburu, ukoliko recimo njegov priziv ne bi bil sprejet na nacionalni ravni. Ampak o tem bi seznanil tudi ustavno sodišče in mislim, da v tem primeru bi morali imeti neko mož, nek možen izhod, kaj ti hm, teoretično. Ne bi, bili, ne bi bilo logično, ko, da recimo v primeru, ko bi ko bi se sklicevali na neko evropsko določbo, recimo z ozirom na kršitev konvencije ali listine, nihče ne bi imel možnosti, da se obrne na Strašburgsko sodišče, ne da bi se prej obrnil na sodišče v Luksemburgu. Torej, to je torej prvo vprašanje. Se sprašujem, ali moramo, moramo določiti ta postopek, to pot, kar zadeva morebitne prizive. Uh, Druga vprašanja zadeva povezavo med listino in konvencijo, kajti tako kot je povedal gospod eh, Bonišon, eh, obstaja neko zanimivo razmišljanje o pravicah, ki jih eh, vsebuje, ki jih vključuje listine, ki niso izredno omenjene v konvenciji. Listina torej postaja primarno evropsko pravo to, da Unija podpisuje hkrati, oziroma naj bi podpisala tudi neko konvencijo, hkrati pa ne eh, podpiše tudi vseh njenih protokolov. In torej pri tem se postavlja vprašanje, kateri od protokolov, ki dopolnjujejo Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in ki so se postopoma razvijali skozi leta, bi eh, bilo potrebno vključiti v obvezen pristop Evropske unije k konvenciji, kajti. Evropska unija in Evropska komisija eh, se lahko pogajata samo o pristopu k konvenciji, ne pa o pristopu k vsem njenim protokolom. Torej, po vašem mnenju, to je moje vprašanje, kateri od protokolov so obvezni, je torej treba nujno ob, obvezno sprejeti uh, Eh, na ravni Evropske unije, zato da pride eh, ustrezno sklajenosti tudi za listino o temeljnih pravicah. In eh, tretje vprašanje. Kako lahko rešimo protislovje? med pristopom Evropske unije k konvenciji in pristopom k protokolom, zato da ne bi podkopali neutralnosti tistih držav, ki ne bodo podpisali, ki ne bodo podpisali konvencije, ker so se odloči, odločili za opt-out, kar zadeva sprejetje listine. To so tri države, vemo, da je obstajajo torej tri države članice, ki niso podpisali listine in je ne bodo torej uveljavljali. Torej, na kak način načelo, protokola, ki določa, da pristop k konvenciji ne sme eh, um, načeti neutralnosti držav članic, bo lahko eh, usklajen. In ob koncu še, to je četrto vprašanje. Uresničeva ekstrateritorijalno um, uveljavljanje Evropske konvencije, kajti Evropska unija s tem, da pristopi k Evropski konvenciji, pristopa v logiki tudi svojega delovanja zunaj Evropske unije. E, torej tukaj mislim na evropske oborožene enote, ki sodelujejo v mednarodnih misijah oziroma mislim na organe, evropske organe za e, razvojno pomoč. Tukaj mislim recimo na e, predstavništva delegacije po svetu torej tukaj mislim na zunanje politično delovanje Evropske unije in torej tukaj tudi na tem področju zaznavamo nujnost, da spoštujemo načela, ki izhajajo iz listine o temeljnih svoboščinah in načela, eh, ki izhajajo iz Evropske konvencije in njenih protokolov. Kako bi lahko zahtevali, da Evropska unija uresničuje ta načela in kdo naj bi za to poskrbel? Recimo, da, Boliviz, da imamo bolivijskega državljana pred eh, Strasburškim sodiščem, se pritožuje nad delovanjem nekega organa za razvojno pomoč v Boliviji, ker po mnenju tega bolivijskega državljana so bili te, bila teptana načela eh, konvencije recimo napram eh, avtohtonega prebivalstva. Potem eh, to ekstrateritorijalno uresničevanje konvencije, nekaj več bi rad slišal o tem. Hvala lepa. Eh. Hvala lepa. Dobro, imamo kar lep seznam vprašanj. Ugotavljamo torej, da je tema te sekcije naše eh, okrogle mize dokaj eh, zapletena. Vsa ta vprašanja so povezana v verigi in bodo aktualna za časa naših pogajanj. Zaradi tega bi kar takoj predala besedo našim govornikom in na to bi se vrnila k našim kolegom za nov krog eh, vprašanj. Najprej predajam torej besedo gospodu Bonišoju in na to gospodu Melkjorju in na to pa gospodu Busitju, ki bodo odgovorili na ta vprašanja, seveda, če lahko odgovorite na nje madame la présidente comme on dit euh, dans ma langue Hvala lepa, predsedujoča. Tako kot se reče v francoščini, ko gre za eh, zahtevno vprašanje, potem eh, rečemo takoj, da gre za zelo zanimivo vprašanje. Torej, prvo vprašanje, ki ste ga postavili, je nedvomno temeljnega pomena, temeljno vprašanje za eh, pozitivno delovanje Evropske unije. In mislim, da lahko obnovimo mm, nekako odgovor eh, v nekaj besedah in sicer tukaj ne gre za to, da organiziramo nered, ne gre za to, da organiziramo torej nečesa, kar je neurejeno. Se pravi, da moramo poiskati ustrezen način za to, da na ustrezen eh, način eh, uresničujemo načelo subsidijarnosti, kar je temeljno načelo, ko govorimo o spoštovanju človekovih pravic in sicer eh, na ravni celotne unije. Torej, na čim bolj učinkovit način in gotovo ne na manj učinkovit način v primerjavi s tem, kar se dogaja na ravni države članic. Torej, naj se povežem na vaš, privi, na, na vaš primer. Uh, ampak seveda lahko bi še poglobi, se lahko še dodatno poglobili v to razmišljanje, ampak mislim, da bi bilo primerno. Da konkretna pravila vključimo v sporazum o pristopu. Naprimer, recimo, ko eh, postavimo prošnjo za predhodno sodbo eh, Luksemburškemu sodišču, eh, moramo predvideti pravilo, da. Eh, je treba počakati na odgovor Luksemburškega sodišča. Recimo, lahko spodbijamo veljavnost nekega evropskega akta. Recimo v primeru, ko uh, ni bila postavljena prošnja za predhodno sodbo, kar bi se lahko tudi dogodilo, oziroma to bi lahko celo bilo legitimno za neko nacionalno, ne, nacionalni pravni ustroj tudi na sodno prakso v zvezi z predhodnimi sodbami, eh, ki se je oblikovala v zadnjih 50 letih. Se pravi, da nacionalne jurisdikcije v okviru eh, sodne prakse Silfit, ki izhaja iz sodbe 6. oktobra 82. Torej, tu je predvideno, da se lahko dogodi tudi uh, ravno to. Zato moramo imeti ustrezen mehanizem, ki naj uh, predvidi, da ko uh, dejansko se neko nacionalno sodišče ni obrnilo na Luksemburgsko sodišče, da le to lahko vseeno izrazi svoje stališče. Recimo lahko si zamislimo tudi primer, v katerem Evropsko sodišče bi lahko postopala s tem, da do nacionalnega sodišča se postavi recimo s tem stališčem. Eh, najprej naj se izrazi nacionalno stališče, na to pa, če eh, prizivnik ni zadovoljen z odgovorom, lahko se lahko, lahko vloži svoj priziv na višjo stopnjo, torej na Luksemburško sodišče. Lahko bi si celo zamislili, da straniv pravdi se obrnejo tudi na eh, sodišče v Luksemburgu za usklajevanje. Se pravi, da vsak bi moral imeti priložnost, da opravlja svojo misijo. Misija Evropskega sodišča, torej eh, poslanstvo Evropskega sodišča je, da nadzoruje Evropsko pravo in eh, njegovo tolmačenje. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je to, da razsoja o morebitnih kršitvah človekovih pravic in in eh, bi dodal še nekaj v teh, eh, v teh primerjih, v teh zadevah, ki so zelo strokovna, strokovna, je potrebno biti zelo previdni. Ne smemo preveč ločevati eh, stvari in sicer vidikov tehtnosti, legitimnosti in tega ne smemo ločevati od tolmačenja, kaj ti tolmačenje, ga, za katero poskrbi Evropsko sodišče, lahko privede do tega, da se ugotovi, da Evropski akt ni, ni a, nelegitimen nezakonit, če se recimo tolmači na določen način. Eh, kolega iz Belgije je opozarjal na to, da je Belgijsko ustavno sodišče se eh, največkrat obrnilo na eh, Evropsko sodišče in tudi veliko bolj pogostokrat kot vse ostale član, države članice. Omenjal je na primer tudi direktivo v zvezi z prepovedjo um, Eh, pranja denarja in to na frankofonem eh, področju, eh, na francosko govorečem področju. Dejansko Evropsko sodišče je povedalo, da dejansko, da je direktiva dejansko obvezovala države članice. Se pravi, da Ni nujno sicer, da odvetnik tudi prijavi svojo stranko v trenutku, eh, v povezavi z takimi zadevami, v trenutku, ko a, eh, je zadolžen za to, da brani isto osebo. Torej, tukaj ni nikakršnih predsotkov, mi opozarjamo evropskega zakonodajalca in vse, ki se ukvarjajo s temi vidiki na to, da morajo paziti na eh, zadeve, ki se pojavljajo in hkrati jih je treba reševati z ustreznimi pravili. Kar zadeva področje pristopanja k Evropski konvenciji, To je bilo drugo vprašanje. Ali naj odgovorim tudi na drugo vprašanje, sprašuje govornik predsedujočo, torej čisto na kratko. Kar zadeva drugo vprašanje, kot tudi vse ostalo, tukaj gre bolj za politično odločitev. Opravil sem neko konkretno študijo o odnosih med konvencijo in protokoli in listino. In v glavnem, če dodamo protokole konvenciji, potem bolj ali manj pokrivamo 80 odstotkov listine temeljnih pravic, ampak obstaja tudi nek, neko vprašanje, eh, glede na katera, katerim protokolom je treba pristopiti. Očitno je, tako so to povedali tudi kolegi, da listina temeljnih pravic eh, vključuje določene določbe, ki presegajo okvir pristojnosti Evropske unije. Naprimer, ko je rečeno, da ne smemo eh, izvajati smrtne, smrtne kazni prekasni. Trenutno eh, evropski organi niso pristojni na kanzasko pravnem področju. oziroma tudi uh, ni nikakršnih eh, zločinov, ki bi predvidevali tak, takih kazni, ampak je treba poštevati tudi vse to in to je politična odločitev. Zelo zapletene so tudi razmere v posameznih državah. Imamo določene države, ki imajo posebna stališča z ozirom na listino. To je treba uskladiti z njihovim eh, položajem z ozirom na Evropsko konvencijo. Obstaja neka študija, ki in tudi drugi strokovnjaki so se s tem že ukvarjali in bi lahko o tem spregovorili. Torej gre za neko študijo o konkretnih obsegu eh, pristopa eh, v tej logiki in torej tudi o področju eh, veljavnosti. To, da nasplošno bi lahko odgovoril tako zelo približno in bi povedal, da listina zadeva tudi določena telesa in ta telesa so vezana na listino. Kdorkoli se pritožuje nad kršitvijo, pa čeprav to spada tudi v sodno prakso uh, sodišča v Strasburgu, vsekakor bi bilo potrebno zadevo bolje poglobiti. Hvala lepa. Ne vem, če tudi ostale dva govornita, govornika želite spregovoriti in dati svoj odgovor eh, na vprašanja, ki so bila postavljena. Izvolite. Hvala lepa. Eh, euh, Ko evropski, evropski akt se spodbija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasburu, potem bi uh, moralo priti do predhodnega ali naj bi torej prišlo do predhodnega postopka pred sodiščem v Luksemburgu. To je bilo torej vprašanje. Torej, če gre za evropski akt ali skupnostni akt in če menimo, da ta akt ni veljaven, torej, če neka sodna uprava meni, da akt ni veljaven, potem se eh, v zvezi s tem ne more izreči nacionalno sodstvo, ampak je potrebno eh, se obrniti na sodišče v Luksemburgu in sodišče v Luksemburgu se bo lahko izreklo. Ampak Luksemburg mora poseči v zadevo, mora se izreči, izreči v zvezi s tem. Seveda potem eh, lahko sodnik v Strasburgu z ozirom tudi na spoštovanje temeljnega prava lahko pride na koncu do, uh, ob koncu do drugačnega zaključka. To ni presenetljivo. Problem se postavlja, ko evropski akt Ko se ugotovi, da je evropski akt utemeljen, in se spreme tudi odločitev, ki je bila sprejeta v Strasburgu. Problem pa je v tem, da ni vedno enostavno priti do enakih zaključkov. In torej, verjetno, protokol bi moral omogočati možnost, da se obrnemo tudi na neko drugo, na nek drugi organ, torej da se obrnemo čisto konkretno na Evropsko unijo kot tako ali morda na Evropsko sodišče in sicer v okviru postopka, ki se vodi pri Strasburškem sodišču, torej povezava med listino in konvencijo. Tale, je tale. Imamo dva protokola. Imamo ustavni protokol, ki spreminja delovanje konvencije seveda je te protokole treba ratificirati. Potem pa, kar zadeva materialne protokole, seveda se države članice morajo odločiti. Belgijo ne zavezuje še vedno sedmi protokol, ki je sicer eh, kar star in ki ne postavlja nikakršnih težav. Naprimer, tukaj gre za trenutek, ko smo sklenili, da uh, lahko prevzamejo v oblast, kraljevo oblast v Belgiji tudi ženske. Toda leta 1950 eh, ni prišlo do sprijetja nekega protokola, to je povzročilo hude politične posledice. Morali smo počakati dve leti, da najnemo ustrezni način po katerem bi lahko drugi, prvi protokol, po katerem bi torej drugi protokol postal prvi protokol. Kajti imeli smo potem nič koliko drugih. Kateri so problemi držav, ki imajo poseben položaj z oziroma listino? Kako bodo pristopili k njej? Seveda, nahajajo se v posebnem položaju, to, da obvezuje jih šesti člen pogodbe o Evropski uniji. Poleg tega so tudi države podpisnice Evropske konvencije o človekovih pravicah, torej njimi jasno, kaj bi lahko pridobile te države. Kar zadeva potem ekstrateritorijalno uresničevanje in izvajanje, v a, eh, sodni praksi eh, Strasburskega sodišča stvari niso zelo jasne, ni, nimamo kar veliko takih primerov in torej eh, bom raje tiho v zvezi s tem. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Bujust. Um. Najlepša hvala bom odgovoril v nizozemščini. Če citiram to, kar je povedal gospod Bonešo. E, ne smemo poskušati organizirati nereda. Mislim, da je to bistveno in glede tega se vsi strinjamo. Prvo, kar se mora zgoditi, je, da je potrebno 51. člen tolmačiti zelo strogo besedico unikli, torej edinstveno, je potrebno zelo strogo tolmačiti. Če se to ne bo zgodilo, potem lahko res, no, lahko res grozi nered. Drugič, zelo pomembno je, da obravnavamo vrstni ured, v katerem pride do posameznih korakov. Primer, ki je bil podan. Uh, rečeno je bilo, ali bi morali iti na Luksemburg po Karlsruheju in mislim, da ne. Mislim, da bi bilo potrebno iti v Luksemburg pred Karlsruhejem. Morda v drugih primerjih bi se moral Karlsruhe obrniti na Luksemburg, ampak to je odvisno od primera. Uh, V vsakem primeru je potrebno zaprositi Luksemburg za predhodno sodbo, preden se obrnete na ustavno sodišče in od njega zahtevate končno sodbo. Ali pa bi samo ustavno sodišče moralo zahtevati predhodno sodbo. Kar zadeva drugo vprašanje, glede protokolov, ki so potrebni. Ne zdi se mi. Eh, da eh, lahko smatramo, da je Evropska unija eh, podpisnica oziroma stranka tistih protokolov, ki jih določene države članice niso ratificirale. Mislim, da morajo vse države članice najprej ratificirati eh, protokol, zato da lahko Evropska unija velja za stranko. Kar pa zadeva možnost opt-outa, se mi zdi, da kar zadeva Tiste države, ki so izbrale opt-out, se ne morejo obrniti na Luksemburg, če imajo težave z listino. Ne morejo se obrniti na Luksemburško sodišče in zahtevati predhodne sodbe. To pomeni, da bi se morali obrniti na Strasbourg, preden bi dobili predhodno sodbo, oziroma ne, da bi dobili predhodno sodbo iz Luksemburga. Kar pa zdaj v zadnje vprašanje v zvezi z izventeritorijalnim izvajanjem oziroma učinkom listine o temeljnih pravicah. Zdi se mi, da to ni nič drugače, kot eh, je sedaj v Evropski uniji za posamezne države članice. Hvala. Najlepša hvala. Imamo še tri prošlje za govor. Najprej gospod Kles. Najlepša hvala, predsedujoča. Rad bi spregovoril o razliki med pravno pravico sodišča in sodišča za človekove pravice po eni strani in drugimi pravicami. Bojim se, da otegne priti do držav za države članice ki imajo bolj restriktivno politiko azila in preseljevanja. Te imajo morda pogoje vezane na minimalni prihodek drž, drž, oseb, ki želijo priti v Evropsko unijo ali pa imajo pravila glede minimalne starosti ljudi v posameznih kategorijah. Razlog za to je seveda preprečevanje masivnega priseljevanja vseh tistih, ki želijo priti v državo in tam izvajati določeni poklic ali pa zlorabljati socialni sistem. Gre za politično odločitev. Nekatere, drž, v nekaterih državah tudi parlamentarna večina podpirati omejujoče ukrepe, ki so bili sprejeti po običajni demokratični poti. Težava pa je v tem, da bi utegnilo priti do. Z, eh, spodbijanja to vrstnih pravil strani sodišča v Luksemburgu ali Strasburu. Govorim naprimer o primeru Metok, ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak mislim, da je to zelo nevarno kaj ti govorimo o suvereni odločitvi sprejeti po demokratični puti, govorimo o pravnem aktu države članice, ki ga lahko spodbijajo oziroma zavrnejo sodniki, ki ne odgovarjajo nikomor. To pomeni, da imamo sistem, ki spodkopava suverenost držav članic. Mislim, da bo tukaj prihajalo do vedno večjih težav. Na ta način bo prišlo do nekakšne omejene suverenosti držav. Sodniki bi utegnili postati eh, premočni, saj bi lahko spodkopavali suverenost držav članic. In to je tisti veliki paradoks, ki se skriva v pristopu Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Sam po sebi je ta dokument dober, ampak zaradi potencijalnih političnih tolmačen eh, se utegne tukaj pojaviti demokratični primankljaj. Eh, želel bi, da bi gospoda Bonišo in gospod Posaj pokomentirala to. Najlepša hvala, gospod Kles. Prisluhnili bomo vsem uh, vprašanjem in mislim, da bo potem našim gostom laže odgovoriti. Naslednji je gospod Henry Labal. Izvolite. Tukaj. Imam samo nekaj pripomb in pa vprašanje. Torej, opazil sem, da je bil gospod Bonišov zelo previden, ko je komentiral vlogo Evropskega sodišča pri zaščiti temeljnih pravic. Ustrezno je pozoril na to, da sodišče ni tisti sodnik, ki sodi o človekovih pravicah. V prvi vrsti so to ustavna sodišča in eh, to posem drži. Potem pa sem prisluhnil še nadaljnjim govornikom in imel sem nekaj možnosti za razmislek. Strasburski sistem se nam predstavlja kot eh, nekaj, kar deluje brezhibno, ampak vendarle prihaja do težav. In zato imamo vprašanje na kateri točki bo Evropska unija vzpostavila sodnika za temeljne pravice. Zakaj? No, že kar nekaj časa eh, smo argumentacijo utemeljevali na hierarhiji, na ločevanju. Zdaj pa, ko gre za temeljne pravice, gre za to, da je to nekaj, kar si delijo vse države članice. In ker si to delijo države članice, je neizogibno, da obstaja več varuhov. Imamo eh, sodišča na nacionalni ravni, ustavna sodišča, eh, potem je tu Evropska unija in pa še Strasbursko sodišče. Ne sme torej iti za merjenje moči med posameznimi sodišči na različnih ravneh, vendar pa moramo odgovoriti na vprašanje, ki ga je zastavil gospod Bonišo, namreč moramo se izogniti temu, da bi poskušali urediti nered. Poskrbeti moramo za ustrezna urodja, zato da bomo lahko zagotovili, da bodo vsi v ustrezni točki poskrbeli za ustrezno spoštovanje temeljnih pravic. Čeprav eh, bi nekateri demokratični izvoljeni predstavniki eh, se želeli skriti pred to odgovornostjo, potrebujemo urodja, da bomo še bolje izboljšali sodelovanje med sodišči na različnih ravneh. Eh, potem je tu vprašanje predhodnih sodb že od samega začetka je to veljalo za orodje za ohranjanje lastnine. E, določeni e, sodnik je dobil pristojnost in to pomeni, da drugi sodniki niso mogli biti za to pristojni in so morali zadevo Eh, predajati prvemu. V Evropski uniji pa je eden glavnih izzivov danes in rad bi slišal komentar govornikov v zvezi s tem, je to, kako institucionalizirati ta dialog na učinkovit način, na tak način, da bo zagotovljeno spoštovanje in eh, zadovoljstvo vseh. To je prvo ključno vprašanje potem pa, kar zadeva izven teritorijalno izvajanje, na to točko sem bo vrnil medjutrišno okroglo mizo, vendar pa to vprašanje pokaže marsikaj, kar zadeva temeljne pravice in izvajanje listine. Prvič, izven teritorijalno iz, uh, uresničevanje pogosto zastalo vprašanje v zvezi z življenjem in smrtjo, z mučenjem. Tukaj govorimo o patruljah na odprtem morju, ki naletijo na čovne, ki so uh, nabito polni nezakonitih preseljencev. Tam se je potrebno odločiti, katero zakonodajo bomo uporabljali, kakšno zaščito jim moramo ponuditi. In tu je ogromen izziv za Evropsko unijo. Na podlagi področja svobode, varnosti in pravosodja mora biti Evropska unija pripravljena oblikovati nek model, ki ga bodo lahko podprli vsi. Mislim, da lesena v temeljnih pravicah gre dlje da gre dlje kot eh, predlaga konvencija, Evropska konvencija o človekovih pravicah. Predhodni govorniki so eh, omenili, da je konvencija o človekovih pravicah zelo pomembna za zaščito nedržavljanov. Eh, Eh, vendar pa je pogosto eh, sodišče za človekove pravice tudi močalo, ko je šlo za vprašanja beguncev ali ko je šlo za družinske člane tistih, ki so prosili za azil. Omejitve pri Evropski uniji pa so v tem primeru drugačne narave. Eh, razlikujejo se od tistih omejitev, ki bi utegnile iziti iz konvencije o človekovih pravicah. In pa še zadnja točka. Nisem posem prepričan, da duh, ki vodi delo Evropskega sodišča in sodišča eh, o človekovih pravicah, eh, nisem prepričan, da je isti v obeh primerih. Sodišče o človekovih pravic, pravicah je doseglo čudovito revolucijo v zadnjih letih. izvaja se dinamično tolmačenje in tak način dela se zelo razlikuje od načina dela na Evropskem sodišču. Evropsko sodišče raje črpa iz besedil, raje se odloča za etiološko izvrševanje in e, poskuša vedno uresničevati voljo avtorjev pogodb. E, eh, Sredzbursko sodišče je šlo dlje, ker je pač to od njega terjala, od njega terjala sama uh, konvencija. Mislim, da se ti dve uh, metodi dela ne bosta križali, potrebno pa jo bo uskladiti, kot je prej nakazal gospod Ponišu. Najlepša hvala za ta zanimiv prispevek. David Skinner z Urada eh, Etika za Evropo, Ethics for Europe. Najlepša hvala, predsedujoča. Predstavljam nevladno organizacijo Ethics for Europe, ki združuje deset nacionalnih nevladnih organizacij po Evropi. Rad bi vas opozoril na specifično področje te listine kjer bodo potrebna določena pojasnila. V vaših uvodnih izjavah ste govorili o možnostih in o prihodnosti te listine in kako bo to vplivalo na prihodnjo zakonodajo predvsem. V tem kontekstu bi rad upozoril na specifično vprašanje v zvezi s 12. členom listine, kjer je zapisana svoboda združevanja predvsem tukaj želim spregovoriti o negativni svobodi združevanja. E, listina seveda predvideva e, list, pravico združevanja kot večina tovrstnih listin in večinoma to velja za pozitivno pravico, da torej ima oseba temeljno pravico, da se odloči, da se pridruži določenemu združenju in da sprejme njegove sporazume in sodeluje v njegovih dejavnostih vendar pa je postalo jasno, da obstaja tudi negativna pravica. In eh, ta negativni vidik se je pojavil tudi v evropski sodni praksi v zadnjih letih, bil pa tudi predmet razprave v odboru za peticije v tem parlamentu. Rečeno je bilo, kot je povedal nek evropski poslanec, da če oseba želi uživati pravico do združevanja, mora imeti tudi pravico, da se nekemu združenju ne pridruži. Če nima ene, nima, tudi, nima niti druge pravice. Eh, v nekaterih državah članicah pa nacionalna zakonodana preprečuje izvajanje te negativne pravice in zaskrbljeni smo nad razmerami v Evropi, kjer prihaja do eh, zlorab zaradi nespoštovanja tega 12. člena in na to je potrebno upozoriti. Eh, Moje vprašanje se torej ne navezuje toliko na institucionalni vidik vseh eh, vidik, eh, vseh sodišč, ki jih tukaj obravnavamo. Eh, in zanima me, ali odbor Libe, ki organizira ta dogodek, je pripravljen nadalje obravnavati to temo, morda v sodelovanju z odborom za peticije in ali bi bilo mogoče v zapisnik te uradne predstavitve eh, vključiti nekaj o tem in pa eh, zanimali bi me tudi komentarji naših strokovnjakov, kajti gre za nekaj, kar se pogosto eh, zanemarja, sploh kar zadeva eh, skupine manjšin. Delegacija iz parlamenta v Paragvaju želi spregovoriti. Zdaj dajem besedo tem kolegom iz Paragvaja, najprej gospod Bakin. Gracias, señora presidenta. En representación del Parlamento del Mercosur. Najlepša hvala, predsedujoča. predstavljam skupščino Merkosur, prihajam iz Paragvaja in eh, želimo upozoriti na pomisleke, s katerimi se ukvarjamo kot nov parlament in prizadevamo si za to, da bi tudi pri nas oblikovali idejo nekega sodišča, ki bi v prihodnje imelo nadnacionalni značaj izvanje naših resolucij, bi na ta način postalo zavezujoče za sodišča držav članic. Smo rastuč parlament in imamo zelo tesne stike z Evropsko unijo preko Eurolata, kjer se dvakrat letno srečujemo, enkrat v Evropi, enkrat v Ameriki. Predstavljamo torej parlamente ne samo Merkosurja, ampak celotne Latinske Amerike. Za našo državo in za našo regijo so odnosi z Evropsko skupnostjo in z Evropskim parlamentom zelo koristni, saj nam pomagajo pri tem, da se učimo iz teh pomembnih evropskih institucij. Želeli bi se več naučiti iz evropskih izkušenj, zato da bomo na ta način laže pospešili postopek vzpostavljanja nadnacionalnega značaja našega parlamenta in da bomo vzpostavili tudi sodišče za Merkosur, katerega odločitev bi bile zavezujoče za države članice. Zato smo zelo hvaležni predsedujoči in tudi drugim članom tega odbora, ker ste nam dovolili spregovoriti. Gospod Salom. Najlepša hvala, predsedujoča. No, če se posvetim temi, ki jo obravnavamo, mi dovolite, da ameriški sistem zaščite človekovih pravic, ki temelji na organizaciji ameriški držav, ima sedež v Medameriškem institutu v Washingtonu tisto, kar se dogaja trenutno v Merkosurju, je, da razmišljamo o vzpostavitvi odbora, ki bi bil povezan z medameriškim odborom in ki bi obsojal eh, zlorabe človekovih pravic v državah Merkosurja in povezanih državah. Na ta način bomo bolj koristno, bolj plodno izkoristili naše možnosti eh, in bomo omogočili posameznikom iz teh držav bolj neposreden dostop do tovrstnega sistema za zaščito človekovih pravic. Zelo verjetno je, da se bo, bo podobne razprave, kot jih poslušamo danes, ponovile v naši regiji, ko bomo govorili o sodišču z nadnacionalno pristojnostjo in o neposredno posredovanje primerov v sodišču v Washingtonu ali tamkajšnjemu odboru. Tu je že predmet širokih razprav. Namreč v parlamentu Mercosur trenutno razmišljamo tudi o vzpostavitvi eh, stalnega telesa za Merkosur, ki bi obravnaval kršitve pravil znotraj Merkosurja. Tu bi šlo za eh, upravno telo. In v tem trenutku torej razpravljamo o teh dveh različnih telesih. Določene večje države, Brazilija in Argentina predvsem, Eh, so precej zadržane glede tega. Ne pozdravljajo vzpostavitve tovrstnega sodišča. Gre za protokol, ki je v obravnavi odbora za pravne zadeve v parlamentu Merkosurja in ta zadeva je sprožila zelo živahno razpravo, vendar pa predsedniki držav Merkosurja eh, tega še ne vidijo kot neke realne možnosti. Želel sem vam to predstaviti, ker se mi je zdelo, da vas utegne to zanimati. Sploh glede na to, da vzpostavitev sodišča zagotavlja pravno gotovost vsem eh, tistim, ki eh, tudi se odločijo za vlaganja v regiji Merkosur. Najlepša hvala, gospod Kaneze je zadnji govornik. Najlepša hvala, predsedujoča. Tako kot kolegi, sem tudi sam zanimanjem spremljal to razpravo o vplivih listine o temeljnih pravicah na področje pravice, varnosti in svobode v Evropski uniji. Ali mislite, da to vrsten pristop k vprašanju človekovih pravic vpliva na evropsko integracijo, kot so opozarjali kolegi? Naš napredek na področju integracije eh, se je zgodil v zadnjih letih in smo na poti, da ustanovimo sodišče, ki bi obravnavalo bolj eh, komercialne in trgovinske zadeve. Človekove pravice se obravnavajo znotraj organizacije ameriških držav, vendar pa mislim, da bi bilo zelo zanimivo vsaj razmisliti o tem, in to je nekaj, kaj preučuje tudi parlament Merkosur v odboru za človekove pravice. E, tam je, so bili obravnavani potencijalno konfliktni primeri. Torej, govorimo o sodišču, na katerega bi se državljani lahko obrnili. E, Morda nam lahko strokovnjaki povedo kaj več na podlagi evropskih izkušenj. Lahko nam podajo eh, nekaj namigov glede tega, kako obravnavati to področje človekovih pravic. Najlepša hvala. Zdaj pa predajam besedo nazaj našim strokovnjakom in jih prosim, da poskušajo odgovoriti na zastavljena vprašanja in se odzvati na pripombe v takem vrstnem redu, ko ste prej spregovorili, torej najprej gospod Bonišo. Eh, Hvala. Morda bom spregovoril o vprašanju v zvezi s pravico do združevanja in pravico do ne tega, da si da je nekdo del združenja. Odgovoril pa bom v francoščini, kajti to je lažje zame in tudi prijetnejše za vas. C'est une question qui, To je vprašanje. Je trouve que euh, tant d'ailleurs je pense au, au parlement. Na začetku želim povedati še nekaj, kajti to mi zelo leži pri srcu. V parlamentu in tudi na sodišču, tako se mi zdi, gospa predsedujoča, več kot se ukvarjamo s temi vprašanji, bolj jasno nam je, da se pojavljajo globoke razlike, ko se ukvarjamo s podrobnostmi. Velike razlike se pojavljajo med pravnimi sistemi, pravosodnimi sistemi in med kulturami v državah članicah. Rečemo lahko, da so sistemi sicer zgrajeni na enaki osnovi in da jih je mogoče uskladiti, ampak v podrobnostih se skrivajo velike razlike. To velja tudi za področje pravice do združevanja. Prvič, Če govorimo na splošno. To področje ni področje, za katerega bi bila pristojna skupnost. Če govorimo torej o običajnih okoliščinah, to ne spada v pristojnost skupnosti. vendar jasno je, da lahko pride do prekrivanja, naprimer na področju sociale. Če sodišče prejme primer o tem, da so se delavci prisiljeni vključiti v pokojninski sklad ali sindikat, ali če če se vzpostavi organizacija na kmetijskem področju ali kje druge, ki se jim morajo pridružiti vsi. Države pa se pojavijo pri področju pristojnosti. Evropsko sodišče za človekove pravice se je že odzvalo na francoski zakon za lov. Če človek želi loviti, potem se mora pridružiti združenju, ki se okvarja z lovom. Takrat je torej sodišče poseglo na to področje, ampak kolikor mi je trenutno znano, trdne sodne prakse še nimamo na tem področju. Strasbursko sodišče pa že ima sodno prakso. Če mi dovolite, bi podal še povezavo med gospodarskim povezovanjem in varovanjem človekovih pravic in svoboščin. To je bilo vprašanje, ki ga je postavil poslanec iz Paragvaja. Zgodovina grajenja Evrope kaže, da sta ta dva vidika neločljiva čisto na začetku ukvarjanja z človekovimi pravicami smo imeli leta 69 sodbo v zvezi s tem, ampak takoj, ko se premaknemo dlje od ekonomskega področja, ugotovimo, da ni mogoče govoriti samo o ekonomiji, samo o gospodarstvu. Omenjati moramo tudi pravice posameznih državljanov in seveda javne svoboščine. Takrat pa se že spustimo v politično razsežnost. Parlament zelo dobro ve, da poskušamo zgraditi območje svobode, varnosti in pravičnosti. Ampak kako bi to zagotovili, če ne bomo zagotovili svoboščin, naprimer, da bodo ljudje imeli svobodo gibanja? kako lahko imamo politiko za priseljevanje, če ne govorimo o človekovih pravicah. Mislim, da je jasno, da so, te, da so ti vidiki neločljivi. Hvala lepa, gospod Melkjo. Hvala lepa. Zastavili ste mi vprašanje in povedati moram naslednje. Oui, du gouvernement, euh, des juges, euh, qui se substituent. Veliko tega je precej nejasnega. Imamo teorijo o tem, da bi vlade in sodniki nadomestili demokratično izvoljene organe. res je, včasih se pojavi trend za vlado sodnikov. Ampak to je samo takrat, ko sodniki presežejo svoje pristojnosti. Spoštovanje načel pravne države lahko včasih razočara tiste, ki so to podpirali. pogosto zaradi razlogov, ki so dobro razloženi v obrazložitvi sodbe. Kar zadeva ekstrateritorijalnost. Tukaj se lahko sklicujem na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Konvencija zagotavlja določene pravice, ki so obvezujoče za vse države članice. Države članice se s tem strinjajo in jih tudi priznavajo. To velja za tiste posameznike, ki spadajo v pristojnost pogodbenih strani. Vse velja torej le do te mere, do katere sega pristojnost. kdaj bomo imeli sodnika skupnosti za človekove pravice. Lahko vam povem, da ga že imamo, ampak to ni glavna vloga Evropske unije. Ni naloga Evropske unije, da zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Evropska unija je aktivna na več področjih in Evropsko sodišče v Luksemburgu zagotavlja, da se temeljne pravice seveda spoštujejo, enako pa velja tudi za listino. Eh, ja. Hvala lepa. Prvo vprašanje je bilo ključnega pomena in sicer zadeva odnos med zakonodajno in sodno vejo in vprašanje je bilo, ali sodstvo ne gre včasih predaleč če je nekje navedeno, da je to pogodba, potem je suverenost tiste države seveda omejena s to pogodbo. Zato pa imamo tudi ustrezno sodišče, ki je odgovorno za nadzor tega. Če sodišče v svoji sodbi navede, da je nekaj v njegove pristojnosti, potem drži, da lahko pride do napetosti med tem, kar so želeli tisti, ki so napisali pogodbo in tolmačenjem s sodno prakso. Ampak opozarjam vas na branje Lorda Hoffmana, ki je bil višji tužilec Eh, v Združenem kraljestvu. To je bilo marca leta 2009. Navedel je, da v nekaterih primerjih po njegovem mnenju to drži. Kar pa zadeva sodišče za človekove pravice v Strasburu. Drugo vprašanje je bilo, kakšna je razlika med namenom Evropskega sodišča za človekove pravice in Evropskega sodišča Evropske unije. Evropsko sodišče deluje v smeri evropskih integracij. To ne pomeni, da bo Evropsko sodišče včasih sprejelo tolmačenja, ki presegajo interese zakonodajalcev. Ne, vseeno pa gre za legitimen cilj poskrbeti. Moramo, da se evropska zakonodaja izvaja in spoštuje. In glede na to, kar ste povedali o tolmačenju 51. člena, evropska zakonodaja se mora izvajati enako v vseh državah članicah, drugače lahko pride do izkrivljanj. Zato sodišče podaja sodbe, da bi se izognili izkrivljanjem. Kar zadeva to, kar so povedali drugi, govorniki, vas lahko upozorim le na to, kar je povedal gospod Bonišo in še posebej, kar zadeva to, kar je povedal delegat iz Paragvaja. Želim vam obilo uspeha v vaši regiji. Hvala. Hvala lepa. Nobenih prošen več ni za besedo. Smo ob koncu druge se je, hvala lepa govornikom. In hvala lepa tudi, seveda, za zanimive odgovore in za vaše komentarje. Videli smo, kako zapleteno je to vprašanje. In koliko lahko se naučimo iz teh razprav za prihodnost, vidimo lahko, da so podrobnosti zelo pomembne, kajti tam se pojavljajo najpomembnejša vprašanja. Nadaljevali bomo jutri zjutraj ob devetih. Imeli bomo sejo o območju svobode, varnosti in pravice, strategije komisije in pogled akademskih krogov civilne družbe in nacionalnih ustanov za človekove pravice. Jutri bodo z nami podpredsednica Evropske komisije, gospa Reding, gospod Kerom. Imeli bomo regionalnega predstavnika za Evropo pri visokem komisarju za človekove pravice, gospod Jarab. Mislim, da bomo imeli zanimivo razpravo tudi jutri. Omenila sem samo prvi del jutranje seje. Hvala še enkrat za vaše zanimanje, hvala za vaše komentarje in se vidimo jutri zjutraj ob devetih.